Evrope, ki temelji na vrednotah in učinkovitih demokratičnih institucijah ter spodbuja uspešno gospodarstvo v pravični in povezovalni družbi. Takoj naj se obvestim o tem, da ko gre za razpravo na podlagi tega člena, ne obstaja catch the eye postopek in eh, se ne sme uporabljati modrih kardonov. Začnemo v zvezi s torej prva govornica za skupino ALDE, Sofija Infeld. Hvala predsedujoči, kolegi. Um, prihaja do velikih sprememb v Evropski uniji 2016 in 2017. Bo sta leti eh, sprememb eh, in prenove. Imamo nacionalistične sile, ki niso prodarle nasprotno smo priča neki pomladi, ne še poletju, ampak eh, ta nov veter eh, je eh, zajel celo Evropo. Ko se je predsednik Macron sestal z predsednikom Putinom, smo bili vsi ponosni in vsi smo bili danes ponosni na glasovanje o zavezi pariškemu sporazumu o podnebnih spremembah vrednote so ključne za ponovno ustanovitev Evrope in eh, Z kampanje zadnjih let so se osredotočale ne samo na tradicionalne teme, um, kot so um, delo, zaposlitev, eh, gospodarstvo, temveč tudi na vrednote, na identiteto, na kulturo. Ljudje so zaskrbljeni zaradi izgube identitete in uh, skupnosti. In nacionalisti so prodrli zato, ker eh, so se želeli vrniti v neko mitično preteklost. Mi smo to zavrnili. Mi smo eh, izpostavili dejstvo, da eh, razprave o identiteti, kakršne so bile, niso bile ustrezne. In voljivci so želeli videti Evropo drugače, ne kot neko tehnokratsko enoto. Če ljudi eh, skrbi izguba identiteto, pote, identitete, potem eh, eh odprava eh, roaminga ne bo tega spremenila. Če jih eh, skrbijo vrednote naših skupnosti, ne bodo našli tolažbe v mednarodnih sporazumih. Eh, moramo se osredotočiti na eh, skupne vrednote in identiteto in teh ne smemo prepustiti nacionalistom. Živimo v zelo negotovih časih in težko se je boriti za skupne vrednote. Ampak eh, sedanje Eh, sedanja situacija je eh, težka in v težki situaciji eh, se pokaže, kakšne so vrednote. Evropska unija je moralna avtoriteta v svetu in moramo biti ponosni na naše vrednote. Veliko ljudi po svetu sanja o tem, da bi živelo v demokratični družbi, kakršno poznamo v Evropi, do te mere, da nekateri naše vrednote vidijo kot grožnjo, ki jo želijo odpraviti. Populistične stranke po svetu imajo agende, ki temelijo na nacionalizmu, homofobiji, antisemitizmu, rasizmu in tako dalje. In zavračajo pluralizem, zavračajo naše vrednote, trdijo, da imamo en narod, eno, eh, en glas in eno resnico. Ampak eh, zadnje volitve so Eh, pokazale, da to ne drži. Evropejci niso enodimenzionalna karikatura. Če želimo, da bo Evropa močna, si moramo prizadevati eh, za evropsko integracijo, raznolikost, enakost, pluralizem. In eh, glede na to ozadje, tweet Manfreda Weberja, žal ga ni tu, je bil malce napačen, ko je govoril o tem, da je evropska identiteta zlasti krščanska in da kdor to zanika, zanika realnost. Ampak kolega Weber, eh, realnost je ta, da je duša Evrope v njeni raznolikosti in v svobodi, da se sam, vsak sam odloči, kdo je in v kaj verjame. Demokracija in eh, temeljne pravice niso samo ideali ključni so za delovanje Evropske unije na vseh eh, področjih. Socialna pravičnost je eh, temeljni predpogoj eh, za razvoj in za ehm, podnebne ukrepe. In pravna država je ključnega pomena za notranji trg in za zaupanje investitorjev. Vrednote so ključ za močno Evropsko unijo in zato so vrednote ključne za Alde. Hvala. V imenu sveta bo spregovorila ministrica Helena Dali. Hvala lepa, predsedojoči, komisar. Zahvaljujem se vam za priložnost, da danes pregovorim o tej razpravi. Dejansko se nahajamo v času za razmislek, razmislek o prihodnosti Evropske unije. In veseli me, da sem danes tu in da lahko prisluhnem vašim mnenjem. Naslov te razprave kaže na Evropo, ki nam je vsem všeč, Evropo vrednot, Evropo, ki ima učinkovite in demokratične inštitucije, Evropa, ki sledi našim ciljem blagostanja za naše državljane, ne samo za nekatere, temveč za vse ta opis ni tako daleč od Evropske unije, kakršno poznamo danes. In zlasti je ta podoba tudi skladna z ambicijami Evropske unije. Ampak še pred nekaj meseci je kazalo, da napori Evropske unije v tej smeri eh, niso bili uspešni. In to ali zato, ker eh, smo imeli občutek, da Evropa dela preveč ali premalo, ampak v zadnjih mesecih je prišlo do spremembe načina, kako gledamo na Evropsko unijo. Evropske unije sedaj ne gledajo ljudje več kot na razlog za težave, temveč eh, na možno rešitev in zato eh, ljudje sedaj tudi bolj zaupajo v Evropsko unijo. In razlog za to je verjetno ta, da se svet okoli nas spreminja in da alterne, alternativne opcije Evropski uniji izgubljajo svoje blišče. Počasi se je tudi izkazalo, da populisti izgubljajo svojo privlačnost. Lahko priznamo tudi to, da skupno delo na področju globalnih izzivov, terorizma, eh, podnebja, in tako dalje, je sodelovanje bolj uspešno, kot če dela vsak zase. Bolj kot so naše vrednote napadene, bolj si prizadevamo za to, da bi jih ohranili. To mora biti spodbuda za to, da če bolj uh, delamo v smeri naših ciljev. Kajti samo z skupno vizijo Evropske unije bomo lahko kolektivno sledili tem skupnim ciljem. Ko si pogledamo, kaj lahko storimo za prihodnost, ugotovimo, da Evropska unija ne more uh, usiliti svoje vizije državljanom in ne more narediti veliko brez podpore državljanov. Državljani morajo biti vključ, vključeni, morajo imeti občutek, da uh, se jim prisluhne in da se njihovo mnenje tudi upošteva. In zato eh, svet eh, podpira proces eh, Bele knjige komisije, kaj ti ta omogoča široko razpravo. Evropski parlament, zahvaljujem se vam tudi za vaše stalne napore za to, da bi se zagotovilo. Um, zagotovilo ustrezno mesto za državljano. In eh, prepričana sem, da boste še naprej zagotavljali eh, široko razpravo po vsej Evropi. Veste, da eh, smo na svetu po glasovanju v Združenem kraljestvu o Brexitu že resno začeli razmišljati o tem, kaj lahko naredimo. In v Bratislavu septembra so Eh, vodje držav eh, že začeli eh, razmišljati o načrtu za prihodnost. Tu so bile izpostavljene zlasti glavne teme povezane z migracijo, z migracijami, socialnimi, socialno varnostjo, gospodarstvom in tako dalje. 60. obletnica rimskih pogodb je bila še ena priložnost za razmislek o naši prihodnosti agenda iz Rima, je bila jasna zaveza o tem, kako bomo sledili glavnim ciljem v prihodnih letih. Evropski svet je opredelil glavne prednostne naloge, ki se osredotočajo zlasti na utipljive rezultate in na izpolnjevanje obljub. Svet eh, spremlja eh, delo komisije v zvezi z Belo knjigo in želi zagotoviti, da bodo um, naši prispevki tudi um, koristni. Bela knjiga daje nove upoglede v naprimer, področje trgovanja, pa tudi druga področja. Podala bi samo nekaj um, vidikov tega procesa. Prihodnost Evrope zahteva čas in zaupanje in zato potrebujemo čas. Ne smemo se izpostaviti tveganju, da bi ponudili rezultate prezgodaj in da ne bi izpolnili pričakovanj. Svet in Evropski svet se bosta še naprej prizadevala za konkretne rezultate. Na ta način bomo pokazali, da je dodana vrednost Evropske unije zelo praktične narave. In v tem smislu uh, bodo razprave v prihodnosti Evrope tudi omogočile eh, svetu, da bo um, dosegal eh, rezultate pri ključnih vprašanjih in ne bo samo na teoretični ravni ponujal svojih prispevkov. Hvala lepa. Gospod Timmermans. Hvala lepa. Rad bi izkoristil te, te tri minute, ki jih imam na voljo, zato da bi se navezal na to, kar je povedala gospa Intfeld v svoje uvodu. Eh, na zelo um, strnjen način je govorila o temeljnih eh, vrednotah eh, in ovrgla rešitve, ki jih ponujajo populisti, nacionalisti in ksenofobi. Vprašanje, ki ostaje odprto, pa je, zakaj toliko evropskih državljanov uh, Eh, takšna politična gibanja še privlačajo. Eh, ta politična gibanja eh, so prejela kar precejšno podporo Evropski uniji in bodo še naprej prejemala tako podporo, dokler ne bomo ugotovili, zakaj oziroma kaj ljudi privlači naši državljani so zaskrbljeni, bojijo se, da bodo eh, izgubili svoj položaj. To je prva generacija ljudi, ki se boji za prihodnost svojih otrok na ta način. Bojijo se džihadistov, bojijo se ljudi, ki jim želijo oduzeti identiteto, bojijo se eh, globalnega razvoja na področju miru in eh, varnosti, eh, bojijo se za temeljne pravice, za temeljne vrednote in za njihov način življenja. Moramo nekaj narediti v zvezi s temi strahovi. In komisija meni, da uh, lahko nekaj naredimo samo, če strnemo vrste kot evropejci. Uh, moramo vsi eh, prizadevati za evropski pristop eh, global, globalnim problemom, evropski pristop k evropskim problemom in to lahko naredimo samo skupaj. In to je težko v času, ko eh, so uh, te politike identitete so tako zelo prisotne. E, težko je to narediti v času, ko je e, drugi vedno predstavljen kot nasprotnik. In če definiramo Evropsko unijo samo v odnosu do skupne valute ali notranjega trga in če to predstavimo kot cilj našega sodelovanja, to so instrumenti, pomembni instrumenti, ampak eh, ti imajo pomen samo, če temelijo na skupnih vrednotah in o teh eh, vrednotah ne govorimo dovolj. Kar je zanimivo, je naslednje. Gospa Intveld eh, je močno napadla ljudi, ki nimajo rešitev in ki imajo dvomljive moralne principe. To drži, ampak oni so privlačni, ker imajo Vrednote, ki jih imamo, mi se moramo temu upreti z našimi vrednotami, eh, ki so eh, poznane, na katerih eh, evropsko sodelovanje temelji. In če to moderniziramo v četrti industrijski revoluciji, če pokažemo, da lahko izgradimo družbo, ki temelji na raznolikosti in da ta družba lahko ponovno postavi na noge gospodarstvo v tej četrti industrijski revoluciji in tako dalje. Če to lahko dosežemo in če to dosežemo eh, na osnovi naših vrednot in to kaže tudi Bela knjiga komisije, potem je to pot naprej. To je izhodišče za razpravo z Evropskim parlamentom, pa tudi z državami članicami in upam, da bodo člani sveta uh, izkoristili to belo knjigo za razpravo tudi v državah članicah o prihodnosti Evrope. In naj končam z naslednjim. Videli smo eh, prihod nove generacije v Evropi. To smo videli pri britanskih volitvah, pri francoskih volitvah. Eh, na veliko načinov. Prav tako smo bili priča tudi mm, pohodom žensk v združenih državah in povsod po Evropi. Zakaj? Zato, ker smo razumeli, da so naše vrednote jasne in večne in da jih ne moremo uničiti, da jih ne moremo postaviti pod vprašaj. In dejstvo, da smo sedaj ugotovili, da čeprav so naše vrednote jasne, in da so osnova za naše sodelovanje, sedaj vidimo povsod po svetu, da te vrednote niso neuničljive, da jih je treba ohranjati in da, če jih želimo ohranjati, ohranjati jih je treba braniti. To je nauk teh eh, volitev. Ne gre za levico ali desnico, gre za eh, izbiro med eh, odprto družbo, ali pa um, za družbo, ki je ujeta v neke vrste paste, kjer uh, je vsak nasprotnik. Potrebujemo družbo, kjer uh, so vsi vključeni. Hvala, gospod podpredsednik. Sedaj prehajamo na govornike. Za minuto in pol ima najprej besedo Rosa Estaras Ferragut. Yes. Hvala lepa, hvala lepa, predsedujoči. Eh, leta eh, sedeminpetdeset, eh, marca meseca, so Evropejci podpisali rimske pogodbe in s tem se je začelo obdobje blagostanja in pozabili smo na nasilje, ki je bilo pripisano v preteklosti. Eh, gospod Šuman eh, je takrat eh, izpostavil ta evropski projekt, ki je temeljil na vrednotah in na solidarnosti očetje Evropske unije eh, so si bili zelo na jasnem glede eh, ciljev, če tudi niso imeli eh, izrecnih načrtov za to, kako bodo Evropsko unijo izvedli. Ampak vedeli so, da se je treba boriti proti vojnam, proti totalitarizmu, rasizmu, homofobiji in tako dalje. Danes v Evropi sprejemamo več ljudi, istočasno pa jih tudi izseljujemo. Eh, vemo, da nas zelo eh, skrbi, kaj se bo dogajalo na področju eh, gospodarstva, na področju energetike, migracij in tako dalje. Evropa po eni strani uh, si prizadeva za socialno integracijo, po drugi strani pa se tega uh, boji. Ampak uh, rešitev je v enotnosti, rešitev je v uh, vrednotah, uh, kot so uh, svoboda, demokracija in tako dalje. Ampak tem vrednotam je treba dati uh, neko uh, vsebino in to ne samo z besedami, temveč tudi v dejanjih. Muchas gracias. Für zwei Minuten bitte Tanja Fajon. Za dve minuti ima sedaj na voljo gospa Bajon. Glavni naslov današnje razprave je ponovno utemeljiti Evropsko unijo, kar pomeni, da se zavedamo, da nam razpada glavni in osnovni temelj naše hiše, to je demokracija, enakopravnost in spoštovanje. Spoštovani podpredsednik Timmermans, opozorili ste na nevarno populistično retoriko, na vse splošno jezo naših državljanov. Um, in razpadajo nam torej duhovni gradniki in to pomeni da v uniji se zelo lepo kaže v primeru neupoštevanja kvote delitve beguncev odločitve ki jih sprejemamo na ravni evropske unije nekatere države preprosto ne spoštujejo zato močno pozdravljam tudi današnjo odločitev komisije glede sprožitve pravnih postopkov zoper države članice ki nočejo sodelovati pri porazdelitvi beguncev. včeraj smo obravnavali poročilo o srbiji in kosovu državah v eu čakalnici strogo nadzorujemo kaj se tam dogaja kritiziramo spoštovanje kopenhagenskih kriterijev če državi ne bosta izpolnjevali ne bosta nikoli članici in to bo verjetno pravična kazen vendar ali je še prav in pravično da o tem sodi evropska unija v kateri so države ki same več ne izpolnjujejo številnih od teh kriterijev in kakšna bo njihova kazen. omenjene in podobne anomalije ki si jih nekateri mirno in celo ponosno privoščijo niso ne demokracija ne spoštovanje ne solidarnost ne odgovornost ne svoboda pa tudi ne red in pravičnost in še manj disciplina. v socialistih in demokratih smo že pred časom podprli zasnovo o izgradnji tako imenovanega scoreboarda o demokraciji zaslona oziroma odseva naših indikatorjev vrednot strinjam se s predlogi a sočasno jaz in mi vsi vemo da stanje pravzaprav poznamo saj je že merjeno da pa se pravzaprav ne bo nič spremenilo dokler kršitelji ne bodo redno in resno kaznovani in ni res da nimamo mehanizmov samo uporabiti jih vse prepogosto nočemo. Robert Cecile ima sedaj na voljo eno minuto. Hvala lepa. Če bi eh, želel prebrati <laughs> naslov eh, te razprave, bi, bil, bi moj čas že potekel. Eh, ko bodo naši državljani videli takšne naslove, ne vem, če jih bo to pridru, približalo Evropske unije, kar želijo videti državljani na Polskem, Estoniji in drugot, je delujoča Evropska unija, ki jo razumejo vrednote, o katerih govorimo, ne smejo biti nasprotne z njihovim razumevanjem vrednot v njihovih državah. In če vsakeč, ko smo soočeni z drugačnim razumevanjem in eh, z informacijami, ki jih ljudje ne razumejo, nam to ne bo pomagalo. Moramo razmisliti o načinu, kako o tem razpravljamo. In moramo tudi poglobiti eh, razmislek, če želimo bolje razumeti. Če govorimo o socialni koheziji, ljudje želijo biti konkurenčni. In zato ne smemo trditi, da eh, so države članice vključene v postopke socialnega dumpinga. Hvala. Dankic. Hvala za eno minuto. Ima gospa eh, Majte Paraznuntua, Gruis, besedo. Hvala lepa, eh, predsednik, kolegi, gospod Timmermans. Bolj optimistična sem kot gospa Intfeld, kajti nacionalisti in populisti niso nič novega in uh, poznamo njihove uh, ranljivosti, poznamo njihovo moč eh, in vemo, kaj smo zgradili po druge svetovni vajni, vojni. V globaliziranem svetu imamo toliko uh, različnih. Um, različnih nivojev, da imamo včasih občutek, da Evropska unija ni dovolj trdna, ampak moramo upoštevati um, integriteto, ki je potrebna za to, da nam bodo državljani zaupali, moramo delati to, kar govorimo. Sicer ne bomo uspeli v Evropo vključiti vse te mlade, ki želijo prihodnost, ki želijo priložnosti in ki smo jih v zadnjih letih zapustili. Potrebujemo zlasti te mlade, ki potrebujejo delo, moramo jim dati možnost, moramo jim dati Evropo in to, um, moramo jim dati to integriteto. Hvala. Zdaj pa Martina Anderson za eno minuto. Brexit je bil budnica. Evropska unija potrebuje reforme. Potrebujemo socialno Evropo, ki temelji na demokraciji, človekovih pravicah in nacionalni in progresivni suverenosti. Žal pa slišimo veliko govora o Evropi različnih hitrosti in mislim, da je to narobe. Zadnjo, kar potrebujemo, je več integracije, zato da se bo denar porabljal za vojaške raziskave. Ljudje si želijo več solidarnosti, več demokracije, ne pa reševanja bank. Severna Irska je glasovala proti Brexitu, pa so nas ignorirali kljub Eh, velikonočnemu dogovoru, sporazumu, ki mora biti zaščiten. Sinn Fein meni, da Severna in Južna Irska sodi Evropo. Želimo si Evropo enakih, Evropo, ki bo zaščitila vse otroke, vse narode. Nihče ne bi biti izpuščen. Mislim, da bi morali prebrati mnoge dokumente, ki jih do sedaj še nismo. Hvala lepa. Raymond Finch je naslednji. Za eno minuto. Hvala. Gospod komisar, govorite o ponovni ustanovitvi Evrope na podlagi vrednot in demokratičnih inštitucij, ki bodo spodbujale uspešno gospodarstvo in blaginjo. Vizija Evropske unije pa je ravno nasprotna kot naša. Evropska unija si prizadeva za oportunizem, neokolonializem, temelji v inštitucijah, ki so globoko nedemokratične in ki so prinesle brezup, razkol v mnogih državah članicah. Vidimo, kaj se je zgodilo gospodarstvom v Južni Evropi. Škoda, ki je bila narejena, recimo 48 odstotna brezposelnost, mladih, da se to lahko poplača z brezplačnimi železniškimi vozovnicami za mlade. Edini način, kako lahko narodi dosežejo rast stabilnosti, je, da sledijo Združenemu kraljestvu in zapustijo Evropsko unijo. Hvala. Auke Zalstra, eno minuto. Ja, Hvala lepa, gospod predsedujoči. Evropske vrednote, to je nekaj, kar vidimo drugače državljani, kot pa na to gleda Bruselj. Očitno je, da ni možno postaviti varnosti pred priseljevanje. Rekli ste, da se moramo boriti proti populizmu. Zdi se, da Bruselj bolj pozitivno gleda na Turčijo kot na Združeno kraljestvo. To je praktično neuzdržno. Potrebujemo nove temelje za evropsko sodelovanje in to sodelovanje je lahko uspešno samo, če bodo države lahko prevzele vodilno vlogo. In ena od prednosti tega bi bila ta, da bi se znebili tega parlamenta, s tem bi privrčevali polovico milijarde za obnovo zgradb v Bruslju. Hvala lepa, gospod Sinadinos. Hvala lepa. Nujno potrebujemo konferenco za ponovno ustanovitev oziroma prenovo Evropske unije. Tam naj bi sodelovale države prostovoljno in ponovno predelile svoje prednostne naloge, dotlej pa odločitve v svetu, če so e, zdaj enotne, morajo biti spremenjene v glasovanje s kvalificirano večino. Kar zadeva komisijo, opravka imamo z demokratičnim primankljajem na podlagi komitologije, vidimo, da je veliko govora o stališčih ministrov, mi pa potrebujemo rešitve, ki ne bodo zgolj skušale opustiti sedanji model. Mi se moramo začeti osredotočati na vprašanja, ki so resnično evropskega in čezmejnega pomena, recimo podnebne spremembe in migranti iz podsaharske Afrike, ki prihajajo v Evropo. Hvala lepa. Carlos Coelho, za minuto in pol. Muito obrigado, Sr. Presidente, caros colegas. Putin regressou à Guerra Fria. Hvala lepa, dragi kolegi. Vidimo, da Putin postavlja sile ob svoje meje. Trump se zdi, da je neuničljiv. Vidimo, kaj se dogaja v Franciji na zadnjih volitvah v Združenem kraljestvu in zato Robert Schuman, eden od ustanovnih učetov Evrope, je dejal, Evropa bo uspela zgolj, če bo delovala praktično. Evropa je program Erasmus. 30-letnico smo praznovali včeraj. To je Evropa. Evropa je pariški sporazum, znak Evropa da se Evropska unija zauzema za prihodnost človeštva, potem svobodno gibanje. Želimo si, da imajo na milijone ljudi možnosti. Prav tako Evropa predstavlja podporo gospodarstvu, znanosti, raziskavam in sem sodi tudi IKOL, program za reševanje človeških življenj. To je Evropa, Evropa državljanov, Evropa ljudi, zato ne potrebujemo nobenega ponovnega ustanavljanja, zgolj potrditev. Evropa ni alternativa, ni stvar izbire, pač pa je to naše okolje, zato se mora zauzemati za blaginjo in za temeljne pravice. Zato mislim, da bi morali nujno, nujno začeti spoštovati in uresničevati te zaveze. Hvala lepa, gospod Kveljo.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 V preteklosti smo imeli kapitalizem, ki je temeljil zgolj na industriji, dobičku. Industrijska revolucija, kulturna raznolikost, vse to nas mora povesti v neko novo prihodnost, kjer odgovori iz preteklosti niso več dovolj dobri. Zato moramo na novo ustvariti Evropo, na novo načrtovani. Ta nova Evropa mora temeljiti na napredku, solidarnosti in varnosti. Mislim, da moramo Evropo oblikovati tako, da sovraštva, stigmatizacije ne bo več. Želimo si vključujočo Evropo, kjer bodo vsi našli svoj dom in kjer prihodnost ne bo več pomenila strahu, pač pa možnosti in upanje. Hvala lepa, gospod Črnecki, za eno minuto. Gospod predsedujoči, Mi smo politiki in moramo govoriti jasno in glasno. Kaj je bil temelj uspeha skupnosti za jeklo in premog? Države, Tedanje članice so delale na podlagi konsenza. Obstajal je pač nek minimum, glede katerega so se strinjale. Države so sodelovale v duhu solidarnosti, vendar pa nihče nikomor ni ničesar usiljeval. Na samem začetku so nekateri govorili, da je, je Francija proti ostalim na področju kmetijstva, na koncu pa je bilo odločeno, da bi bilo za skupno delo najbolje, da se nobena država ne čuti prizadeta. Zato se mi zdi, da bo naš evropski projekt najbolje uspel, če bomo delali na solidarnosti v duhu konsenza, ne pa s pomočjo preglasovanja, kajti sicer bo šlo vse samo še navzdol. Modrega kartona ni. Poslovnik je v členu 153a jasen. Sedaj pa Cecilija Wikström senaste EU-barometern visar Če si pogledamo rezultate eurobarometra, vidimo, da je Evropski uniji med našimi državljani zelo močna podpora za evropsko sodelovanje. Veseli me, da vse več ljudi začenja pozitivno govoriti o EU in si želi poglobljenega sodelovanja. Naši državljani očitno verjamejo v prihodnost Evrope in njihov, njihove besede morajo voditi nas kot politike, pri našem delu. Priča smo bili nekaterim dobrim volivnim rezultatom, da niti ne omenjamo Makrona v Franciji. Vidimo, da se v Evropi pojavljajo močne sredinske politike. Zato je prav, da nadalje razvijemo Evropsko unijo. Ne moremo sprejeti zastoja, pač pa moramo narediti naslednji korak. Poiskati namreč moramo rešitve prilagojene prihodnosti in to za vse težave, ki jih srečujemo čezmejno in v vseh panogah. Zato mislim, da moramo prevzeti skupno odgovornost za priseljevanje, za podnebje in tudi za boj proti terorizmu. Zagotoviti moramo prihodnost za naše državljane in to lahko storimo le vsi skupaj. Zdaj pa Kostas Krisogonos za eno minuto. Hvala lepa. Evropska unija temelji na vrednotah miru, demokracije, enakosti, pravne države in spoštovanja človekovih pravic. In cilj Evropske unije je dosegati mir in blaginjo za državljane. Kaj se pa dogaja? Evropska unija eh, tolerira kršitve pravne države na mačarskem in na polskem potem vidimo, da omejitve evrskega območja pomenijo krčitev oziroma krčenje temeljnih človeških pravic, kolektivnih pogodb, ustreznih pogojev dela, oblikovanja družine, zlasti v državah na jugu Evrope, kot je Grčija, so te pravice močno kršene. Če želimo Da pride do evropske integracije, moramo v praksi dokazati, da spoštujemo pravila in cilje Evropske unije. To moramo narediti zdaj in spremeniti politike, preden bo prepozno. Hvala lepa. Zdaj pa Petel Lundgren za dve minuti. Hvala lepa za besedo, gospod predsedujoči. Evropa, ki temeli na vrednotah, to je tema današnje razprave odgovornost za davkoplačevalski denar bi moral biti eden od glavnih stebrov Evropske unije. V Bruslju se prenavlja stavba, ki je bila zgrajena leta 1993 in je stala več eh, milijonov, če ne milijard švedskih kron. Veliko je prenove, tudi stavb, ki so bile dokončane še leta 2014. Zato moramo poskrbeti, da bo Evropski parlament bolj podoben ameriškemu kongresu. Ne vem, ali je to lahko vizija in ali bomo tudi tu lahko vzpostavili podoben sistem. Pogledati si moramo stroške. 4,5 milijone švedskih kron. To so ogromni stroški in ta odločitev bi lahko pomenila, da bodo stroški narasli trikratno na več milijard švedskih kron. Ali evropski državljani resnično želijo porabiti denar za to, da se gradijo in prenavljajo stavbe v Bruslju? Mislim, da je to zadnje, česar si evropski državljani želijo. In ne nazadnje, mislim, da se moramo soočiti z realnostjo in si pogledati, kako porabljati davkoplačevalska sredstva učinkovito in nehati zapravljati denar za neke nore vizije. Če imate samo 25 let staro stavbo, potem ni treba, da se jo praktično skoraj da poruši. In zdi se mi, da je to noro in tega naši državljani nikoli ne bodo pozitivno sprejeli. Hvala lepa, gospod Lundgren. Sedaj pa za eno minuto Georg Mayer. Ja, Hvala lepa, gospod predsedujoči. Evropske vrednote. Kaj naj bi to sploh bilo? Kdo je tisti, ki opredeli, kaj so evropske vrednote? Mislite, da mi lahko to opredelimo tu? To lahko naredijo le ljudje, sami zase. In tu obstajajo ogromne razlike znotraj Evrope. In dragi kolegi, obstaja raznolikost. Cenimo to raznolikost in ne bojmo se je. Učinkovite demokratične inštitucije. Ja, seveda, to takoj podpišem. Ampak sem sodi tudi učinkovita opozicija. In če smo poslušali gospod Intfeld, potem vidimo, da to očitno ne drži. Kolegi, včasih imamo resnično občutek, da si vsi pripovedujete iste stvari in si potem še med sebojno ploskate. Zato se ne bojte drug drugega, dragi kolegi. Hvala lepa. Zoltan Balčo, za eno minuto. Hvala lepa. Gospa Intfeld, je stranke označila nekatere stranke za nacionalistične. Očitno za njo obstaja samo ena resnica. Nekateri poudarjajo vedno znova vse globljo integracijo. Kdo razmišlja drugače, pa je ožigosan kot protievropski. Pogovarjamo se o vrednotah. Manfred. Weber je govoril o krščanskih koreninah, ampak potrebujemo tudi raznolikost. Pogosto se citirajo ustanovni očeti Evrope. Robert Schumann je dejal, Evropa se ne more integrirati s skupnimi strukturami. In drugi citat, Evropa bo bodi si krščanska ali pa je ne bo. To je tudi povedal ustanovni oče, ampak očitno te citate izbirate selektivno. Hvala lepa. Čaba Sogor za minuto in pol. Those... Nisem med tistimi, ki mislijo, da moramo iz temeljev zgraniti Evropsko unijo. Ne potrebujemo revolucije. Vidimo, kaj se dogaja recimo na področju demokratičnega primankljaja. Evropski zakonodajni proces je veliko bolj pregleden, kot pa je ta proces v moji domovini. Ob tem pa moram povedati, da bi tudi v Evropi lahko bil ta proces boljši, da bi obravnavali in vključili vsa pričakovanja evropskih državljanov. Odzivi državljanov so pogosto ignorirani. Če pogledamo naslov današnje razprave, nihče ne more reči, da nismo ambiciozni. Ampak če si pogledamo drugi člen pogodbe, lahko rečemo, da bi Evropska unija morala biti utemeljena na enakosti, nediskriminaciji in spoštovanju raznolikosti in različnosti. Pred nami pa je še dolga pot, preden bomo lahko zagotovili zaščito teh vrednot. Zlasti kar zadeva avtohtone skupine in uporabo jezika Evropski uniji ni uspelo preprečiti negativnih učinkov. Prav tako vidimo, da povsod še ni zagotovljena raznolikost. Več kot 60 milijonov državljanov še čaka, da jih bo Evropske inštitucije priznale. Much, Hvala lepa, gospod Šogor. Zdaj pa za eno minuto Jo Leinen. Evropska unija je več kot zgolj skupni trg, je politična združba in zagovarja vrednote, ki so bile izborjene skozi desetletja in stoletja. Gospod podpredsednik, prav je, da se borimo za te vrednote in da posežemo, ko pride do kršitev demokracije, solidarnosti in podpiramo vas ko želite sprožiti postopek proti nekaterim državam članicam. Včasih je to potrebno. Tudi državljani eh, vas podpirajo. Če nekdo noče opraviti svojega dela, bo pač to moral narediti nekdo drug. Včasih nastaja občutek, da je EU nemočna. To velja pri nelojalni konkurenci, pri čezmejnem kriminalu. Veliko je politik, ki jih resnično moramo zaostriti. In upam, da bomo na podlagi petih scenarijev iz bele knjige dobili enoten program do konca tega leta. Hvala lepa. Hvala. Ulrike Trebezijus ima sedaj na voljo eno minuto. Hvala, predsedajoči. Ponovna ustanovitev Evrope, ki temelji na vrednotah in učinkovitih demokratičnih institucijah ter spodbuja uspešno gospodarstvo v pravični in povezani družbi. Če ta naslov preberem, si lahko samo zamislim, da plešejo palčki in da se gremo neke pravljice. Ponovno naj bi zgradili Evropo in dobili na ta način te rezultate, to je vnaprej obsojeno na neuspeh. Treba je vedeti, da nekatere naše eh, politike ne delujejo, naše družbe eh, se ne strinjajo, ko gre za kulturno eh, raznolikost in tako naprej. Pri Dublinskem sporazumu, pri nekaterih drugih eh, sistemih, delujemo ravno obratno. Mnogi predstavniki Evropske unije sedaj hočejo ta neus to neuspešno pot, v katero se je spustila Evropska unija, še poglobiti. Pravijo več eh, demokracije, ampak to pomeni manj odgovornosti, manj povezovanja tradicij, manj pestrosti in tradicij, ali je to res prava pot, ki bi jo morali obrati. Hvala. Hvala, gospa Trebesius. Marina Albiol Guzman ima sedaj besedo za eno minuto. Hvala lepa, ta Evropska unija. Uh, temelji na neoliberalnih eh, načeljih, liberalizacije in tako dalje. In to vodi v eh, perverznost, v nedemokratične eh, institucije, ki, temelijo, ki utemeljujejo samo skupen trg. To je vse, kar nas zanima. Vse ostalo pa so, je samo maska. In to vodi v uh, neenakost. To je Evropska unija, uh, CETE, evra, uh, Maastrichta in tako dalje. In takšna Evropska unija ne more odgovoriti na zahteve in potrebe vseh. Vi želite to Evropsko unijo, želite Evropsko unijo multinacionalnih družb, mi pa želimo Evropo za. Uh, Eh, delavce, za delavke v Grčiji, na Portugalskem, v Nemčiji, v Franciji, vse skupaj. Hvala. Gospa von Storch, ena minuta imate na voljo. Hvala, predsedajoči. Razprava danes ima naslov ponovna ustanovitev Evrope, ki temelji na vrednotah in čukvitih demokratičnih institucijah. Če hočemo nekaj ponovno ustanoviti, to uh, pomeni, da domnevamo, da je nekaj razpadlo. Gospod Timmermans je govoril o vrednotah Evrope, o demokraciji. Nihče pred nami ni proti pravni državi in demokraciji. No, sedaj se smejite, ampak problem je v tem, da ravno vi nedemokratično kršite nacionalno suverenost. In to je absurdno. Zaradi tega smo vse manj složni treba je zapolniti to demokracijo z vrednotami. Listina o temeljnih človekovih pravicah eh, in, Portugal, in eh, nekatere druge temeljne eh, listine ne govorijo o krščanski Evropi. Demokracija in pravna država, to je tehnika, s katero se strinjamo, ampak potrebujemo prave vrednote, na katerih bo ta zasnovana. Sedaj pa Marko Cani, dve minuti. Presidente. Hvala, predsedujoči. Naslov, izbran za današnjo razpravo, je stotstotni zadetek, zato da bomo razumeli, težave, ki jih danes imamo. Govora je o ponovni ustanovitvi in če govorimo o ponovni ustanovitvi, pomeni, da je nekaj bilo uničeno. Evropa je bila uničena zaradi politike Evropske unije. Uporablja se izraz Evropa in ne Evropska unija in državljani morajo končno razumeti, da gre za dva različna koncepta. Evropa je eno, Evropska unija pa drugo. Zato nehajmo že enkrat s to retoriko, ki govori o tem, da ni alternative. Nekateri hočejo, da bi vsi mislili, da je prihodnost Evrope lahko samo Evropska unija. Potem lahko beremo tri točke, kjer Evropa oziroma Evropska unija ni uspela. Vrednote, potem demokratične inštitucije. Te niso demokratične. Evropska centralna banka je dober primer. In tretji Poraz Evropske unije je blaginja. Dejstvo je, da Evropska unija ni uspela zagotoviti blaginje za vse. Po mojem mnenju moramo zato opustiti te pogodbe, ki niso uspele in ponovno ustanoviti Evropo na enakopravnem sodelovanju med državami. Ogromen konflikt med socialnim modelom, ki ga predlagajo pogodbe in socialnim modelom posameznih držav, je nekaj, kar bo prej ali slej prineslo težave. Namreč vidimo, da recimo italijanska ustava v prvih členih, kjer je govora o socialnem modelu, govori o delu, o zaščiti dela kot o temeljnem modelu, elementu proizvodnje. V pogodbah o ustanovitvi Evropske unije pa piše vse kaj drugega. Zato moramo razgraditi to Evropsko unijo, kajti Evropska unija je posledica nemškega imperializma in discipliniranja sindikatov, kar se tipično dogaja eh, tam, kjer vladajo elite. Hvala lepa. Yeah. Ja. Za eno minuto ima sedaj besedo Marija Grapini. Najlepša hvala, gospod predsedujoči komisar. Ne bom ponavljala naslova današnje razprave, ampak če ne bomo Evrope ponovno resetirali, bomo doživeli poraz. Potrebujemo novo vrednot, skupno Evropo komisar, nikar ne začenjate vedno znova z novimi scenariji, ne spodbujajte in razpihujte euroskepticizma. Pri nas in tukaj pozdrav, trdimo, da je treba zasnovati Evropo na naših skupnih vrednotah. Ampak obstajajo še vedno državljani izven eh, šengenskega območja, ki imajo drugačne pravice, moramo vsakomor in vsem zagotoviti enak dostop do Evropske unije. Več moramo vlagati v izobraževanje. Konec koncev državljani volijo svoje politike zato, da bi jim, jim omogočili boljše izobraževanje, več delovnih mest. In naši voditelji, tako nacionalni kot evropski, morajo postati bolj odgovorni tudi za to. Hvala, Peter Pandalen, eno minuto. Hvala. To, kar je pomembno, je, da spoštujemo evropske vrednote in ne da karikiramo le te. Če poslušam predstavnike nekaterih političnih skupin, počenjajo ravno to, kar je kontraproduktivno kritizirajo, po drugi strani pa hočejo še več Evrope in pravijo, to je populizem naperjen proti Evropski uniji. Ampak resno moramo preveriti in ugotoviti, ali takšne kritike ne bi smeli zavrniti. Takšne kritike so povzročile Brexit. Sveda moramo razmišljati o tem, kako bomo izboljšali Evropo, kako jo bomo zgradili, da bo drugačna, boljša ampak tako imenovane stare politične skupine tega sploh ne spoštujejo. Hvala. Pedro Silva Pereira dobi besedo za eno minuto. Hvala, gospod predsedujoči, gospod komisar. Kljub pozitivnim novicam zaradi volitev v zadnjih nekaj tednih, se moramo zavedati, da je evropski projekt v zelo globoki krizi. In razlogi so zelo zaskrbljujoči. Po eni strani razpada struktura, na kateri smo zgradili evro, po drugi strani pa razpadajo gospodarstva. To so glavni razlogi za to, da so razlike med nami vse večje in da evropski projekt ne more več se z velikim ugledom predstavljati. Mislim, da je ta kriza ne toliko politična, ampak kriza vrednot. Gre za solidarnost, ki je sedaj ogrožena ni več solidarnosti, ki bi bila sestavni del vsakodnevnega bitja srca državljanov in naših eh, politikov. Zadnje vredno, eh, volitve so nam pokazale, da ima Evropa novo priložnost in to moramo takoj zgrabiti z obema rokama, ampak samo, če bomo solidarni in če se bomo skupno lotili problemov, ki jih imamo, tako da bomo ponovno pridobili zaupanje državljanov. Hvala. Sedaj pa za eno minuto, Kazimir Šmihal Ujaždjovski. Tej debače eh, vracaj. Kolegice in kolegi, v tej razpravi ste večkrat omenjali ustanovitelje Evropske unije, ki so pravilno razmišljali. Ampak naši ustanovitelji so razumeli, da, je, da so demokracija, družina in podobno zasnovani na evropski kulturi. Ne moremo evropske kulture razumeti brez krščanstva in ne moremo trditi, da je treba nekatere ta prizadevanja obrniti v nasprotno smer. Celovitost trga smo hoteli, zahte, z, eh, hoteli doseči. Ampak zaenkrat imamo v bogatih državah vlade, ki zapirajo svoje trge in to bo seveda prihodnjo Evropo zelo okrnilo. Hvala. Sedaj pa gospod Ivošan, eno minuto. Hvala, gospod predsedujoči. Določene politične sile se oddaljujejo od Evrope, hočejo Evropo na novo tolmačiti ali napačno tolmačiti. Gre za demokracijo, za pravne države in za solidarnost, ki postaja vse manj pomembna. V zadnjem času je bilo veliko volitev v Evropi in videti je, da ekstremne politične sile vendarle ne zmagujejo naše strahovi se sicer niso eh, izkazali za resnične, ampak eh, smo na takšni poti. Če govorimo, če govorimo o prednotah Evrope, potem moramo vedeti, o čem govorimo. Imamo vlado gospoda Orbana na mačarskem in lahko vidimo, da je njegov vpliv in vpliv njegove politične vlade usmeritve vse večji. To pomeni nekatere nevarnosti in eh, to ne moremo eh, tolerirati. Hvala. Patricija, to je eno minuto. Prepričana sem, da ko razmišljamo o prihodnosti Evrope, moramo jasno vedeti, kaj so temelji naše zgradbe. Ti temelji morajo biti zdravi in močni. To so vrednote demokracije, miru, In nihče ne sme misliti, da so to nesmiselne vrednote. Namreč demokracijo v Evropi še toliko bolj potrebujemo, kadar imamo opravka z avtoritarnimi voditelji v nekaterih državah članicah. Vidimo, kaj se dogaja tudi izven Evropske unije. In tudi socialna pravičnost je še toliko bolj potrebna, ko vidimo, da zlasti v zadnjih letih se povečuje neenakost in težave mnogih v naši družbi. Zato Če želimo doseči boljšo integracijo, moramo okrepiti naše temelje, ko se srečujemo s to krizo. V beli knjigi nam Juncker predstavlja nekatere hipoteze, mislim pa, da mi ne moremo izbirati, kakšna Evropa. Ne more ena država biti v eni Evropi, druga v drugačni. Nimamo pet alternativ, imamo dve alternativi. Ali bomo skupaj zmagali ali bomo ločeni propadli. Äh, Gospa Toja, sedaj pa komisija, gospod podpredsednik, izvolite. Nekaj misli morda odgovor na to, kar sem slišal med razpravo. Kot najstnik sem šel v Španijo, ki je ravno kar prihajala iz krempljev diktatorstva. Prišel sem iz Nizozemske in Bil sem prav šokiran nad revščino, ki je vladala na podeželju v Španiji. Ne samo gospodarsko revščino, mislim tudi moralno revščino. Ljudje pač so imeli denarja, niso si mogli privošiti, da bi otroci šli v šolo, deklico niso spodbujali, da bi hodile v šolo. In poglejte si danes Španijo, poglejte, kaj vse je bilo storjenega prav gotovo ne trdim, da je Evropska unija to storila, to so prav gotovo storili Španci sami. Ampak menim, da brez tega, da bi postali članica Evropske unije, ne bi imeli enakih možnosti. Sam kot vojak sem se soočil z vzhodnim blokom, kjer sem bil prisiljen bojevati se proti vzhodu In bilo je veliko političnih dogodkov, ki so bili prelomnega značaja, ravno v tem času, ko sem bil mlad. In Poljska je bila v slabšem gospodarskem položaju kot Ukrajina danes. Poglejte, kje se danes nahaja Poljska. Mislim, da je to ekonomija, ki je pet do šestkrat večja od ukrajinske. Seveda, že spet ne trdim, da je to rezultat uh, pridružitve Evropske unije. Poljski ljudje, Poljaki sami so to storili, ampak upam, da je Evropska unija kaj prispevala k temu. Še zlasti glede vladavina prava. Ne gre samo za gospodarstvo, gre za neodvisnost mišljenja, gre za učinkovitost sodstva, gre za boj proti korupciji. In ko ljudje danes pravijo, Evropska unija je samo zmeda na kupu, potem me zanima, kaj so gledali zadnjih 40 let. Poglejte vendar v zgodovino, ne pozabimo na naše zgodovinske dosežke in če vemo, kaj lahko storimo, ko bomo prišli ven iz te krize, kjer imamo danes ta čas največje število delovnih mest kot kadarkoli prej v gostini. Vem, da je treba biti še bolj, da moramo storiti še bolje, ampak imamo nekaj več samozavesti. Poglejme, kaj vse so premagali naši dedje in babice in naši starši. Nikar se ne tlačimo sami v zemljo. Vendar vemo, da je Evropska unija zasnovana na vsem tem, kar piše v drugem členu pogodbe. To so vrednote, ki so bile podpisane, ratificirane strani vseh narodov, držav članic, ki tvorijo Evropsko unijo. Seveda obstajajo tudi razlike v mnenjih, ampak vendarle, drugi člen je zavezujoč za čisto vse države članice in ne morete se znebiti te odgovornosti, samo z nekimi izgovori o razlikah v kulturi in podobno. In danes govorimo o ponovni vzpostavitvi Evropske unije ravno zato, ker se zavedamo, da naša zveza ni neuničljiva, da je podložna poškodbam in lomom in da so naše temeljne vrednote sedaj ogrožene. To pomeni, da je trenutek, da stopimo v bran naših vrednot in to je res pereč trenutek. To vam bom vse povedal kot kristjan. Seveda, krščanstvo ima ogromno vlogo v tem, kako smo razvijali svoje vrednote. Ampak zelo slabo se počutim kot kristjan, če mi nek drug kristjan razlaga, da ima avtorske pravice nad krščanskimi vrednotami. Ne bi bili tukaj, če ne bi imeli humanistov, ne bi bili tukaj brez razsvetljenstva. Mojo staro crkvo je bilo treba razsvetliti in španske inkvizicije niso izumili ateisti. Tako da sprejmimo odgovornost za vse to, kar smo storili, kar smo storili dobrega in slabega in spoštujmo naše vrednote. Vrednote več so raznovrste in ne pripadajo eni sami veroizpovedi ali ideji. Hvala. Hvala lepa, gospod podpredsednik. In sedaj v imenu sveta še enkrat gospa ministrica Dali. Hvala predsedujoči, gospod komisar, spoštovane poslanke in poslanci, hvala za vaše neprecenljive komentarje, ki sem si jih seveda vesno zabeležila. Zagotavljam vam, da bo razmislek o prihodnosti Evropske unije en od naših prednostnih nalog. Eh, raziskati nameravamo različne možnosti za prihodnost in naš razvoj. Ob tem je treba misliti predvsem na dvoje. Kot prvo, ne moremo kar tako čez noč rešiti vseh problemov, ki jih imamo. In kot drugo, naše zamisli in ideje moramo uravnotežiti in spraviti v neke obvladljive okvire, kar občasno omejuje tudi našo ambicioznost. Torej, bodimo realni in se soočimo s tem, kar lahko storimo takoj in česar ne moremo. Hvala lepa. S tem smo zaključili.